te seje. Eh, sedaj prehajamo na delovni načrt. Eh, konferenca predsednikov je v skladu z členom 137. 12. marca eh, sprejela dokončni dnevni red, ki je bil razdeljen. Politična skupina ljudske stranke predlaga, da se da ta točka na dnevni red in sicer po tej izjavi naj bi prišlo eh, do pogovorov med političnimi skupinami. In eh, besedo ima eh, gospodol. Gospod predsednik, veste, kaj se dogaja v Argentini zaradi grožnje nacionalizacije podjetja IPF? E Želeli bi si tukaj razprave, kajti hočemo zaščititi investicije, evropske investicije v tretjih državah in se tudi odzvati na enostransko odločitev uh, argentinskih oblasti. Zato prosimo, da bi ta razprava potekala jutri in da uh, se oblikuje tudi resolucija, na kateri bi potem delali. Ne, ni treba seveda, da o tem glasujemo jutri, eh, o tem bi potem glasovali recimo v četrtek uh, ali kasneje. Kakorkoli prosimo, torej tako na, z naše strani. Slišali ste predlog kolega Dovla, kdo uh, glasuje za predlog kolega Dovla? Ne, ne, ne bomo še glasovali, trenutek, trenutek. Eh, po poslovniku moram vprašati, eh, če želi kdo govoriti za predlog kolega Davla, kolega Majora Reha. Gospod predsednik, obstaja načelo, ki ga uh, moramo braniti v okviru uh, Evropske unije in sicer je to načelo pravne varnosti. To je kriterij, ki ga moramo upoštevati in sicer uh, moramo se zoperstaviti samo volji v Evropski uniji če obstaja ta samovolja eh, in ne obstaja eh, pravna varnost, potem ne moremo govoriti o legitimnih ukrepih. Tu gre eh, za sto tisoče malih delničarjev in poleg tega je to zelo težavn podjem za številne evropske investicije. Zato smo mnenja, da je tu nujno potrebno Eh, da uvedemo varstvo ne samo za španske investicije, ampak tudi za evropske investicije izven Evrope. Eh, skratka, eh, govorite v prid predlogu ali želi kdo govoriti proti predlogu? Očitno ne, potem bomo glasovali, kdo je za predlog, kdo je proti, kdo se vzdrži. Nekaj je bilo zdržanih, vendar pa je bilo to sprejeto. Izjave sveta in komisije eh, za pravno varnost eh, Evrops, Evropske investicije eh, izven Evropske unije. To bo na dnevnem redu v sredo po povdan. In sredo ob desetih, torej jutri ob desetih, do desetih čas za vložitev predlogov. Za spremembe predlogov za skupne resolucije, pa v četrtek 13. glasovanje bo v petek 20. aprila. Gospod Salafranka v zvezi s poslovnikom. E, gospod predsedujoči, mislim, da moramo pozdraviti to odločitev, e, da imamo razpravo in da sprejmemo resolucijo. Ob upoštevanju tega, da visoka e, predstavnica danes ne bo jutri ne bo v plenumu, zato ker bo eh, govorila za predstavnikom NATO. Mislim, da moramo dnevni red eh, spremeniti, mislim, da jo moramo poslušati in v zvezi s tem mora podati izjavo. Eh, to je seveda eh, presenetljivo, gospod eh, Salafranka, in sicer sem informiran o tem, da vaša politična skupina želi posebno točko dnevnega reda, o tem smo govorili, to je bilo pravkar sprejeto, zaradi tega me preseneča vaš dodaten predlog, vendar pa prav gotovo bomo prav gotovo slišali visoko predstavnico. SND glede eh, poročila gospe Lulin, glede eh, odloga eh, o poročilu gospe Lulin. Eh, hvala, eh, gospod predsednik. Poročilo Luling je zelo dobro poročilo, zelo pomembno poročilo, v sedanji situaciji pa bi ga lahko napačno razumeli in sicer gre za ekologizacijo davčnega sistema, zlasti sistema energetskih davkov eh, na energetskem sektorju v zvezi z benzinom in dizlom. Eh, v tem eh, kontekstu v določenih državah obstaja bojazen, da je to poročilo, ki ima za cilj, eh, da bi eh, se ta goriva podražila. Podražitev v tej situaciji, v situaciji, eh, ko so cene goriv že tako ali tako visoke. V poročilu se pravilno ugotavlja, da gre za kasnejši trenutek, vendar pa je formulacija, ki je zelo ohlapna, morda preveč ohlapna. Eh, da bi eh, lahko kompenzirali eh, cene pri dizlu. V interesu gospe Luling, pa tudi v interesu naše skupne ekološke zavesti, naše skupne okoliške, okoljske zavesti je, da to poročilo preložimo tako, da podajem ta predlog in eh, razumem, da je kolegica Lulingova skeptična, vendar pa bi bilo v njenem interesu, v interesu poročila, eh, če bi to lahko še enkrat pojasnili v formulaciji, eh, ki bi jo v kasnejšem trenutku predložili temu parlamentu. Hvala. Najprej za predlog gospoda Svobode, gospod Lamstorf. Eh, ja, eh, podpiram eh, predlog kolege Svoboda, da to vzamemo z dnevnega reda, kajti v določenih točkah zadeva še ni zrela, potrebujemo še dodatno razpravo, tako kot je poročilo sestavljeno. Um, um, podražitev ne potrebujemo, ne potrebujemo tega političnega signala, zato eh, mislim, da je pomembno, da o tem poročilu še naprej razpravljamo in da eh, razpravljamo o tistih eh, delih, ki so še sporna. Kdo želi govoriti proti temu? Gospa Luling, prosim. Gospod predsednik, moram povedati, da ne vidim pravega objektivnega razloga zato, da se strinjamo z zahtevo socialistov. Gospod predsednik, veste, da je prejšnjo nedeljo predsednik Sarkozy imel miting na trgu Concord in je povedal pred ljudmi, da jih ne sme biti strah. Tako kot gospod Sarkozy, tudi sama nisem prepričana, če mi bo uspelo, če bom zmagala, vendar pa prav tako se ne nameravam bati. Naj vam povem, da posvetovanje parlamenta o tem eh, osnutku direktive komisije prihaja iz, iz aprila 2008, torej sedem mesecev smo se na odboru pogovarjali o tem. Moje poročilo je bilo sprejeto 29. februarja, zdaj pa smo na koncu aprila Torej, če bomo še podaljševali zadeve, nam to ne bo služilo, kajti tu so cilji in izzivi jasni. Eh, Tako kot pravi gospod Svoboda, eh, da eh, se stvari lahko napačno razume. Ne, pa tudi liberalci so se jasno izrekli za Eh, povišanje cen disla in tudi eh, socialisti so glasovali za to v odboru. In eh, jaz sem izgubila v odboru in sedaj imamo predlog, da naj bi glasovali proti glede te sorazmernosti predsednik prekinja govornico, govornica pravi, to sem želela povedati v Nemščini, da bodo eh, kolegi razumeli, da njihovi argumenti niso upravičeni, kaj ti jasno je, predsednik ponovno prekinja govornico, eh, govornica nadaljuje, eh, ta signal je bil podan v odboru. Torej, gospod predsednik, eh, pride trenutek, ko se ne sme več govoriti, ampak je treba sprejeti odločitev in zato mislim, da smo se ustrezno odločili in da moramo o tem odločati ta teden. Hvala. Luling, uh, eh, gospa uh, eh, Luling, uh, mislim, uh, da to ni vprašanje rizika. Dobro smo razumeli tudi francosko. Uh, Vendar pa bomo glasovali o predlogu uh, kolege Svoboda. Kdo je za? Prosim, če pokažete znakom. Kdo je proti? Mislim, da moramo to preveriti. In sicer glasujemo. Ste vsi glasovali? Še enkrat sprašujem, če ste vsi glasovali. Očitno ja, potem eh, zaključujem glasovanje. Predlog je zavrnjen. S tem poročilo ostaja. Ne, se popravlja predsednik, poročilo ostaja na dnevnem redu, točno. Ne, predloga je bila pravilna, e, pomirite se, gospod Laling. E, in e, sicer predloguje v zvezi e, z sporazumom z ZDA e, in v zvezi z poročilom gospe Intve. Smarek, poročilo Kačmarek o upravljanju zunanje pomoči z delegacijo komisije. In sicer rok za vložitev amandmajev eh, strani poročevalca oziroma 76 članov eh, in alternativnih eh, predlogov resolucij sicer sreda 18. aprila 12. S tem je delovni načrt določen. Sedaj bomo obravnavali poročilo gospoda eh, Hawita, človekove pravice v svetu in politika Evropske unije na tem področju. Besedo dajem najprej visoki eh, predstavnici, gospe podpredsednici komisije, gospe Ashton. Lady Ashton, jo. Lady Ashton.